Mislim, da je najbolje, da kar začnemo. Prva točka danes zvečer so vprašanja za usni odgovor z razpravo. Gre za revizijo sedanjega okvira hrambe podatkov. Najprej gospod Alvar, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, kolegice in kolegi. Ne govorimo prvič o tej temi, gotovo prvič ob tem času, ampak počasi in gotovo se postavlja vprašanje, kdaj bo konec te teme hrambe podatkov. Veliko držav članic in njihova ustavna sodišča so odločili, da to ni v skladu z njihovimi ustavami. Tudi Irsko sodišče je predložilo to vprašanje Evropskemu sodišču in državljani se prav tako sprašujejo o tem, razburjeni so zaradi tega in to tudi zavračajo. Žal moram reči, da od leta 2005 ko smo prvič imeli to razpravo, že povdarjamo ene in iste zadeve. Gre za pravna vprašanja, gospodarska vprašanja, tehnična vprašanja in tudi družbena vprašanja, ki so nepojasnjena. Ocenjevalno poročilo komisije je jasno pokazalo, kako različno se države članice ukvarjajo s to temo, od obalne straže vse do usnih vprašanj pri uradih, kako se ti podatki lahko uporabljajo. Mislim, da je jasno, da potrebujemo tukaj harmonizacijo. Še vedno pa ni odgovoreno vprašanje, ali to sploh potrebujemo. Zato se avtorje sprašujemo, kdaj lahko upamo na kaj novega strani komisije. Mislim, da je čas, da nehamo jahati tega mrtvega konja, ki je hramba podatkov. Še v tem zakonodajnem obdobju imamo priložnost, da spregovorimo o novem predlogu, o alternativi in da bi lahko komisija prisluhnila in povedala kaj več na to temo. Upam, da bo komisija kaj več povedala tu o tem. Nobenih zvezdic ne vidim, gospod predsedujoči. A, že vidim, da sem predolg, ne bom po nepotrebnem zavlačeval, zato bom tukaj končal. Zanima me, kako se bo ta tema počasi zaključila. Hvaležen bom, če bi lahko počasi rešili to zadevo in se vsebinsko lotili teh vprašanj. Hvala. Hvala lepa za vaš govor. To je bilo zelo pomembno in prosim vas, da se držite časa. Sedaj pa gospod Srčentini. Oh. Hvala lepa. Sedaj imamo zelo preprosto vprašanje za komisijo. Kdaj lahko pričakujemo revizijo trenutnega okvira hrambe podatkov? Vaš odgovor je lahko zelo preprost. Zelo hitro lahko um, odgovorite, kajti Evropski parlament na to čaka že kar nekaj časa. Mislim pa, da nam ne boste dali tega odgovora. Zdi se mi, da ste revizijo okvira hrambe podatkov postavili na stran. Zakaj? Države članice ne morejo potrditi, da je ta okvir dejansko koristen. Vseeno pa potrebujemo neke vrste okvir za to, da zagotovimo zasebnost podatkov evropskih državljanov. Ta okvir pa posega v zasebnost evropskih državljanov, kajti zbirajo in hranijo se podatki o evropskih državljanih. Tega okvira niste revidirali, zato mislim, da morate storiti nekaj v zvezi s tem. Če nihče ne more potrditi, da ta direktiva dejansko deluje, potem mislim, da je čas, da jo odpravimo in jo nadomestimo s čim drugim. Naprimer, hitro zamrznitev. V okviru tega bi lahko izkoristili zakonodajo, s pravnimi strokovnjaki bi zbirali in hranili podatke takrat, ko je to potrebno, ko se pojavijo potrebe potem ali utemeljeni sumi. Zanima me, ali lahko potrdite, da je res tako, kajti v Evropi številni državljani cenijo svojo zasebnost in vam želijo pomagati to direktivo nadomestiti z nečim boljšim. Hvala. Hvala lepa. Naslednja gospa Gijo. Gospa komisarka, dragi kolegi, zadovoljna sem, ker ta razprava o revidiranju direktive poteka sedaj, tudi če je že tako pozno. To je direktiva iz leta 2006 in to je naloga, ki jo moramo opraviti. Nekateri tu za menoj pa so lačni. No, to razpravo moramo imeti za tiste državljane, ki se vedno bolj sprašujejo, kako je z njihovimi osebnimi podatki na številnih področjih. Ta direktiva je bila precej sporna, kot smo videli pri različnih prenosih zakonodaje v Nemčiji, na Češkem in drugi. Zakaj gre to? Najprej gre za to, da direktiva predvsej posega v zasebno življenje in v varstvo podatkov. Seveda ne bomo tu spodkopali vse, kar že obstaja v kaz kazenskem kodeksu. Ampak, ko gre za nadzor in varstvo podatkov, lahko rečemo, da zakonodaja, ki že obstaja, bo obstala. Gospa komisarka, radi bi imeli odgovor glede teh pomislekov. Mislim, da se strinjamo s številnimi stvarmi. Recimo, tu vidimo jasno potrebo potem, da moramo imeti sorazmernost različnih določ, potem gre tudi za spoštovanje načela končnosti. Kot vemo, se to zaenkrat uporablja predvsej obsežno v nekaterih državah in končno moramo imeti manj posegajočo direktivo v zasebno življenje. Tako kot pri drugih razpravah moramo najti ravnovesje. Tudi, če je to predvsej občutljivo, tu imamo varnost in na drugi strani moramo ščititi svobodo. V sedanji družbi informacijskih tehnologij so podatki prisotni povsod. To so temeljne privice. Te moramo ukrepiti. Ne smemo biti le teoretični. To imamo tudi v listinju temeljnih pravicah. Zato, gospa komisarka, želimo, da delujete. Hvala. Pač Hvala lepa. Naslednja je gospa Ernst. Vas. Hvala lepa. To je zgodba brez konca. Ne vem, koliko krat smo že o tem govorili. Mislim, da veliko poveže to, da sedaj potrebujemo ustno vprašanje za to, da komisijo vprašamo, kaj sploh želi storiti v zvezi s splošno hrambo podatkov. Namesto, da bi se ukvarjali z realnostjo, bi morala komisija pokazati svoje karte in se dejansko začeti ukvarjati z realnim vprašanjem. Namreč ta uredba ni uspešna. Namen, da bi tukaj imeli samo eno pravilo, je preprosto zgrešen, kajti države članice imajo različne pristope, vendar to ni vse. Posod gre za krpanje pravil, nekatere države članice hranijo podatke šest mesecev, nekatere več, nekatere zbirajo podatke samo, ko se pojavijo resni sumi za kazniva dejanja in tako naprej. Tako ne gre. Zvezdna vlada meni, da bi to škodilo skupnemu trgu in mm, tudi pregonu nasploh. Kako je lahko prišlo do tega? Pri preiskavah govorimo popolnoma drug jezik. Gre tudi za stvarne analize, mm, naprimer raziskava enega od eh, nemških institutov je pokazala, da hramba podatkov sploh nima namena, sploh nima pomena pri reševanju posameznih primerov. Institut Maxa Planka je prav tako uh, ugotovil, da otroška pornografija, umori in tako naprej, da tega ni mogoče rešiti z hrambo podatkov. Gospa Malmström, če nimate kaj novega zapovedati kot komisija, potem mislim, da bi bilo bolje, če to. Direktivo razveljavimo, dokler Evropsko sodišče ne pove svojega, potem pa bomo ugotovili, kaj lahko storimo namesto tega, da zbiramo podatke nič hudega sletečih ljudi. Mister. Hvala lepo, naslednji gospod Fos. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Primer Amande Tot, 15-letnica iz Kanade, nam je še enkrat pokazal, da so eh, na internetu ljudje, ki želijo škoditi drugim. Pri tem primeru gre za kibernetski mobbing, to se pojavlja vedno pogosteje tudi v Evropi, vendar na spletu gre tudi za boj proti terorizmu, kriminaliteti nasploh, še posebej pa za boj proti izkoriščanju otrok, skrajna gibanja vseh vrst in drugo. Oddelek Združenih narodov za droge se je zauzel, zauzel za mednarodne standarde na področju hrambe podatkov. Seveda potrebujemo uravnoteženo mešanico med spoštovanjem temeljnih pravic na eni strani in po drugi strani strogega pregona na državni ravni. Skupina hekerjev Anonymous se je odločila poiskati tega Moberja v primeru Amende in mislim, da to ni tisto, kar si želimo. Zato mislim, da nimajo prav tisti, ki pravijo, da moramo odpraviti hrambo podatkov. To je preveč preprosto gledanje na ta problem. Mislim, da moramo poskrbeti tudi za žrtve zločinov na a, spletu pri atentatu iz Toulouse smo se naučili, da nam lahko hrama podatkov koristi in tudi splošna hrama podatkov. Direktiva v trenutni obliki se mi zdi, da ni dovolj uravnotežena. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da pripravimo nov predlog in sicer na osnovi ocene iz leta 2011. Ta predlog mora biti boljši predlog. Na glede na to pa sploh ni sprejemljivo, da bi enotnost evropskega prava ali uporaba evropskega prava bila postavljena pod vprašaj v Nemčiji. Prejšnji ponedeljek je državni sekretar zvezdnega Ministrstvo za pravosodje dejal naslednje. Zvezna vlada bo v zvezi z izvajanjem te direktive ostala brez novih predlogov. Dokler bo tako, bo tudi izvajanje oziroma obnova te direktive ostala odprta vprašanja in tako se ne bo zgodilo nič. Moje vprašanje je, kako dolgo bi na ta proces še trajal, če nič drugega, nam te izjave jasno kažejo, da je mm, tisto, kar ste napovedali maja, na nemškem ministrstvu pustilo precej mali vtis. vedeti morate, da mora vsaka država članica upoštevati in izvajati evropsko pravo in to v ustreznem roku. Argument eh, ministrice za pravosodje, da to ni mogoče, je mm, neveljaven. Mislim, da bi lahko tudi vi kaj prispevali. Naj vam podam še primer iz Avstrije. Avstrija se je kot država članica dolgo upirala izvajanju te direktive, vseeno pa so pripravili ustrezen zakon in pravila se izvajajo tako, kot je treba, tudi v skladu z ustavo. Hvala. Uh, Hvala lepa. Modri karton gospoda Alvara. Ali sprejmete, gospod Fos? Izvolite. Hvala lepa, gospod Fos. Zelo zanimivo je bilo, še posebej, ko ste omenjali vlogo ministrice za pravosodje. Ali se ne strinjate, da je ministrica za pravosodje med drugim pristojna tudi zato, da če ugotovi, da je določen postopek mm, protivstaven in tukaj pomislimo tudi na Irsko in na Irsko sodišče, ali ni razumno potem reči, da bomo počakali tako dolgo, dokler se zadeve ne pojasnijo, na mesto, da bi izvajali nekaj, kar je protivstavno. Hvala, gospod Fos. Še en modri karton. Gospe Infeld, spremete. Izvolite. Gospod Infeld. Uh, eh, uh, uh. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Precej presenetilo me je, ko sem slišala, da gospod Foss omenja primer Toulouse in da naj bi bil to uspeh. Mislim, da je tukaj bila katastrofa. Obveščevalne službe so to osebo poznale, oseba naj ne bi smela leteti, bila je v Pakistanu ta oseba in ta oseba je že prej ubijala, potem pa so v Toulouse ugotovili, da ista oseba spet ubija. Kako je to lahko uspeh in kako je hrama podatkov s tem povezana? So Foss. Gospod Foss. Also, ein... Kar zadeva ministrico za pravosodje. Ni res, da je ustavno sodišče dejalo, da je direktiva protiustavna. Ne. Ustavno sodišče je dejalo, da je nemški zakon glede izvajanja te direktive pomenkljiv, da obstajajo določene vrzeli in da ima država potem tukaj mm, premalo manevrskega prostora. Zato sem kritiziral ministrico za pravosodje, zato moramo spoštovati tiste obveznosti, ki jih sprejmemo na evropski ravni in jih potem tudi izvajati. In potem še drugo vprašanje v zvezi s Toulouseom. Vedno gre za to, da potrebujemo dokazni material. Če lahko nekaj dokažemo, potem lahko ta dokazni material dobimo iz splošne hrambe podatkov. Zato je razumno, da podatke torej hranimo. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Malmström. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Tudi meni je zelo všeč, da imamo danes zvečer to razpravo. Upam, da bom imela možnost, da vam razložim par odprtih vprašanj in tudi naše namene. Komisija je že večkrat povedala in to je vključeno tudi v ocenjevalno poročilo, namreč, da pričakujemo reformo okvira hrambe podatkov. Komisija je leta 2005 predložila ta predlog, vendar telekomunikacijski podatki so ključni del eh, kazenskega pregona in takšni podatki so lahko ključnega pomena pri tem, ko služimo prav, pravosodju in ščitimo žrtve pred kaznivimi dejanjami v okviru sorazmernosti in pod ustreznim nadzorom in varovali so ti podatki na voljo za omejen čas, če jih potrebujejo policija ali tožilstvo. Postopki za dostop do teh podatkov bi morali biti čim bolj harmonizirani, zato da omejimo morebitno škodo, seveda pa moramo upoštevati tudi nacionalne okoliščine. Prav tako smo želeli, da bi imeli trdno zaščito podatkov na evropski ravni. Vse države članice razen dveh so sedaj prenesle to direktivo. Ocena od lani kaže, da so države članice povedali, koliko vrednosti dajajo tem, tej hrambi podatkov. Države članice smo pozvali, da pripravijo dokumente in študije primerov informacij in podatkov smo dobili zelo veliko. Organi pregovna in pravosodni organi vedno znova povdarjajo, kako pomembno je, da se zavedajo, da so podatki na voljo, če se pojavi potreba. Vendar, kakor so različne zainteresirane strani že povedale, med drugim tudi vi in tudi predstavniki industrije ter skupnosti na področju hrambe podatkov, nevladne organizacije, pa tudi skupine strokovnjakov, kot so novinari in pravniki. Komisija prav tako meni, da hramba podatkov vpliva na pravico do zasebnosti in do zaščite osebnih podatkov. V trenutni direktivi je več področji, ki jih je treba izboljšati. Ta področja so jasno opredeljena v ocenjevalnem poročilu, še dodatno pa jih bomo razdelali v okviru posvetovanj. Naprimer, zmanjšano obdobje hrambe podatkov, področje uporabe, ki je jasno opredeljeno in izčrpno glede tega, kateri podatki se zbirajo in opredeljeni morajo biti tudi nameni uporabe. Potrebujemo tudi minimalni dostop in uporabo podatkov in tudi seznam organov, ki lahko imajo dostop do teh podatkov. Potrebujemo strožjo zaščito podatkov in kar zadeva operativne stroške, prav tako moramo uvesti določene nove ukrepe. Direktiva o hrambi podatkov sicer velja, vendar to je treba uravnotežiti s tem, da imajo države članice možnost za hrambo podatkov v okviru direktive za e-zasebnost. Nojno je poskrbeti, da države članice ne bodo podatkov uporabljali za nobene druge namene kot tiste, ki so navedeni v direktivi. Države članice imajo sedaj to možnost v okviru direktive o e-zasebnosti. Zato se tukaj pojavi vrzel. Povedali smo že, da bo treba revidirati direktivo o e-zasebnosti, ko bo konec bolj splošne razprave. Zato si prisadevamo za reformo direktive o hrambi podatkov, ki jo bomo predstavili istočasno z reformo direktive o e-zasebnosti. Glede na to, da je vse skupaj politično občutljivo in tehnično zahtevno, bo to nekaj časa verjetno še trajalo. Žal vam konkretne časovnice danes še ne morem podati. Omeniti pa želim, da nam je vaša podpora zelo pomembna. Mislim, da smo konstruktivno sodelovali. Hvala pa tudi strokovnjakom na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa vam, gospa komisarka. Zdaj pa nadaljujemo z govorniki v imenu skupin. Prvo za Evropsko ljudsko stranko, gospod Diaz de Mera. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Varstvo podatkov je temeljna pravica, ki je vključena v osmi člen Evropske listine za temeljne pravice. Eh, in tudi v 16. člen EU. Eh, e Trenutna direktiva želi uskladiti določbe v državah članicah, ki se nanašajo na hrambo podatkov, tako da bi bili podatki na voljo takrat, ko je to potrebno, kadar je treba zbirati dokaze in kadar se zgodijo, zgodijo hudi zločini. To vrstna hrambo podatkov je resnično potrebna, kajti. Uh, Neočinkovitost in razdrobljenost je nekaj, kar lahko opažamo pri nacionalnih določbah. Torej, to se dogaja v praksi, zagotoviti pa moramo, da bomo imeli kontinuiteto in tudi usklajenost pri hrambi podatkov po vsej Evropski uniji. Nedavni primer, kako se ti podatki um, uporabljajo, je bil v Španiji 4. oktobra, ko je hotel mlad mož uh, posnemati umor iz Kolumbajna in je eh, namestil nekaj bomb v univerze in po zaslugi zbiranja podatkov in tudi po zaslugi internetnih preiskav strani policije so dejstvo, da izdeluje domače bombe odkrili in s tem so se lahko izognili pravi tragediji. Komisijo pa bi vseeno želel prositi, da nujno predloži predlog za revizijo trenutnega okvira hrambe podatkov? To je zelo občutljivo vprašanje in trenutna direktiva ima številne vrzeli in uh, tudi številne napake. Poskrbeti moramo za to, da bomo imeli nekaj trdnejšega, robustnega, tako da bomo resnično zavarvali zasebnost in uh, uh, varne poda varnost podatkov. Gospod uh, Lopes Aguilar. Avil Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Sem eden od podpisnikov tega vprašanja naslovenega na komisijo, zato bi želel izraziti naše skrbi, tudi skrbi tistih, ki so že spregovorili, preden ste dobili besedo vi, gospa komisarka. Mislim, da so te skrbi dobro utemeljene. Trenutna direktiva je skušala nekako opravičiti hrambo podatkov s tem, da se je s tem lažje boriti proti različnim kaznjivim eh, dejanjem, ampak eh, dogodki v Madridu in v Londonu so pokazali, da sicer hrama podatkov je lahko korisna, vendar pa zaradi pravnih zapletov in zaradi sodb, ki so jih podale različna ustavna sodišča, se pojavljajo določeni dvomi glede uh, tega, ali je sploh možno ravnati skladno z določbami eh, iz trenutne Lizbonske pogodbe. Eh, zapisano imamo namreč v osmem členu konvencije o človekovih pravicah in tudi določene člene imamo v pogodbi o delovanju Evropske unije in z njimi ni posem mogoče skladno delovati, zato je treba trenutno direktivo revidirati. In to zaskrbljenost, ki ste slišali odgovornikov pred mano, je treba vzeti resno, ta zaskrbljenost je opravičena. Mislim, da potrebujemo čim manj Eh, in ta eh, naporno eh, direktivo, ki se bo najmanj umešavala v trenutne pravice. Gospa Inetfeld za skupino Alde. Hvala, gospod predsednik, komisarka, dragi kolegi in kolegice. Ta direktiva je napačna od vsega začetka. Vrnimo se v zgodovino. Spomnimo se, da je bil razlog, zakaj je parlament glasoval o predlogu za hrambo podatkov ta, da se države članice glede hrambe podatkov niso mogle dogovoriti. Med njimi ni bilo soglasja. Se spomnite, veliko držav članice tega ni želelo. Zato smo potem morali o tem glasovati. To je bil edini razlog. In do danes se skušajo parlamentarnim intervencijam tukaj ogibati, ali ima ta direktiva svoj namen, je korisna, smo oslej od leta 2005 kaj varnejši. Kljub dejstvu, da je ocena bila predložena po dolgi zamudi, ni niti kančka dokaza, kolegice in kolegi, niti kančka dokaza ni, da ta direktiva prispeva k naši varnosti. Vse izjave o potrebnosti te direktive temelijo na domnevah in nič drugega. Še vedno moramo videti resne številke. Ali smo tukaj sledili namenu harmonizacije? Mislim, da so kolegi že omenili, da tukaj ta namen ni izpolnjen. Ali je bil namen sploh ta, glede na to, da so se države članice odločile, da bodo plačevale podjetjem za stroške, je tudi še vprašljivo. Potem v številnih državah članicah naj bi te direktive kršile ustavni zakon. Morda je vaš argument ta, da je pravzaprav le e, izvedbeni zakon neustaven, ampak kljub temu se mi zdi predvsej nemogoče to direktivo uh, Eh, izvajati na ta način, da bi bilo to skladno z ustavo. V moji državi je poročilo pokazalo, da obstaja široka zloraba podatkov, torej da se uh, podat, do podatkov dostopa veliko pogosteje in da do njih dostopajo tisti, ki jim to ni dovoljeno. Ali kdo ukrepa? Ne. Torej, to je zakon, ki je bil nekako potisne skozi, ne služi namenom, krši eh, ustave, eh, obstajajo pa kljub temu številne zlorabe. Seveda komisije in države članice pravijo, ja, krasen zakon, dajmo ga še okrepiti. Komisarka, ni prav, da čakamo z revizijo. Ta direktiva bi morala biti razveljavljena že danes. Hvala. Naslednji gospod Albrecht za minuto in pol. Danke, Frau Präsidentin. Hvala, gospod predsednik. Spoštovana gospa Malmström, kolegice in kolegi. O čem govorimo? Govorimo o pridobivanju in hrambi vseh telekomunikacijskih podatkov, okvirnih podatkov vseh pet milijo, 500 milijonov evropskih državljanov in to v vsakem času. Ne v določenih situacijah, ne takrat, ko so te osebe osumljene, ampak vedno in vsakeč. Torej stalno nadzorovanje vseh ljudi. Lahko si predstavljate, da je to globok poseg v temeljne pravice vseh državljanov Evrope to je treba potem vsaj upravičiti. In sprašujem se, tako kot tudi prejšnji govorniki in govornice, kako smo dokazali oziroma kako lahko dokažemo, da ta direktiva o hrambi podatkov sploh je ustrezna in primerna, torej da služi lažjemu pregonu uh, kaznivi dejanj po internetu. Teh dokazov jaz nisem videl in tudi nomenih uh, indicov za to nekaj, če spomislite, uh, kaj je naš namen, potem je naš namen to, da bi eh, kriminaliteta padla, da bi kriminaliteto preprečevati. In moramo povedati, da se ta situacija ni spremenila. Sploh ne moremo ugotoviti nobene razlike med državnimi članicami, kjer obstaja splošna hramba podatkov in tistimi, kjer ni te hrame podatkov, ko gre za statistiko o kriminaliteti. Kljub temu pa smo v splošno hrambo podatkov vložili ogromno denarja, vsta postopek je bil precej drag in sedaj ta denar pogrešamo na drugih uh, mestih, naprimer, da bi sploh neka policijska postaja imela dostop do internetnih podatkov in to bi bila pravilna podlaga za preiskave in mislim, da je bilo dobro, da razmislite tudi o tem. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja gospa Ernst. Ja, gospod predsednik, rekla bi le, da hramba podatkov ne rešuje problemov, temveč sama predstavlja problem. Dovolite mi analogijo. Uh, namreč šla sem skozi Dresden, kjer sem bila rojena in opazila sem ulomilca, ki je že toliko po enih vratih. In zdaj se vprašanjam, ali želite sedaj oblikovati direktivo da bi sedaj uh, ljudje hodili po mestih in s tem uh, Eh, zmanjševali stopnjo kaznjevih dejanj. Nekaj bi še rekla. Na mesto, da jahamo mrtvega konja, če si sposodim vašo analogijo in na mesto tega, da hranimo podatke 500 milijonov ljudi, bi predlagala naslednje, gospa Malmström. Morda bi bilo dobro, da notranje ministre, notranje ministrom uh, evropskih držav. Uh, svetujejo, da morda ne krčijo policijskih organov, da bi svoje policiste tudi ustrezno usposobili, da bi se borili proti korupciji in če bomo to storili, bomo s tem resnično se borili proti kaznjivim dejanjem in se borili tudi za naše državljane. Hvala lepa. Eh, besedo dajem zdaj gospodu Paški, ki je pravkar vstopil v dvorano. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Gospa komisarka, eh, dragi kolegi, kolegice. Evropski varuh za osebnih podatkov eh, in tudi sodbe različnih držav Nemčije, Romunije in Češke so take, da direktiva 2006 skozi 24 po kateri morajo telekomunikacijske družbe hraniti podatke o pošiljatelju, prijemniku, lokaciji, času, elektronske pošte ali a, telefonskega klica za namene pregona do šest mesecev do dve leti, ne, da torej ta direktiva ne a, ravna skladno, ni skladna z a, pravico do zasebnosti državljanov. Torej moramo se tukaj odločiti, da se bodi si ta direktiva eh, prekliče in se s tem državam članicam prepusti pristojnost eh, upravljanja na tem področju ali pa da se doseže dogovor, kako naj bi policijski organi in pravosodni organi uh, sodelovali v tovrstnih primerjih. Potrebujemo nove predpise in novo zakonodajo, ki pa bo skladna z obstoječo kulturo evropske zakonodaje. Od lanskega aprila ste vsekakor imeli dovolj časa, da sprejmete ustrezno odločitev na to temo. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Kueljo. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka in drage kolegice in kolegi. Gospodija Štemera je že govoril o okoliščinah, v katerih je bila ta direktiva sploh potrjena. Res je, da so države članice imele določene koristi od te direktive. Kot prvo so lahko kar nekaj časa hranile podatke, 24 mesecev je bilo to obdobje in to Eh, je nekaj, na kar so se države članice največkrat sklicevale. Marsikdo je že danes omenil težave, ki smo jim tu priča. Namreč eh, to, da je bila direktiva prenešena zelo raznoliko države članice in večina govornikov pred mano je že jasno povdarila, katere težave se s tem porajajo pri zaščiti temeljnih pravic in pravice do zasebnosti. Tukaj vsekakor opažamo neko pomankljivost, ki jo je treba odpraviti. Rad bi slišal, eh, torej z veseljem slušam gospod komisarko, kar je pravkar dejala in eh, hvaležen sem ji za njene komentarje. Torej, rekla je, da eh, jo skrbi za okvirno direktivo. In rekla je tudi, da se moramo osredotočiti na naše cilje, torej, da bi se tudi zmanjšala količina hranjenih podatkov. Vse to je del dela, ki kaže na to, da je treba direktivo revidirati, tega se moramo pač lotiti. Vprašanje tukaj pa je časovnica in rok. Pripričan sem, da bo do konca leta komisija že podala določeno inicijativo. Komisarka uh, je povedala, da se to pred koncem letošnjega leta ne bo zgodilo, vendar pa uh, bi lahko povedali samo nekaj bolj specifičnega na to temo, kakšen je časovni razpon. Torej, oziroma o čem govorimo, ali bo sedaj mogoče to vrstne podatke hraniti en mesec, eno leto, dva leta in tako naprej. Hvala, naslednji gospod Drustas. Hvala lepa, gospod predsednik, tudi sam bi se pridružil tisti, ki so, tistim, ki so že izrazili argumente in pritožbe na temo direktive o hrambi podatkov. Ne bom ponavljal tega, kar je že bilo rečeno. Uh, Torej, rad bi se vrnil le vprašanju, kdaj bo komisija predložila svoj predlog. Ne vem, ali sem vas prav razumel, ampak mislim, da ste rekli, da tega predloga ne boste predložili letos. Torej, vas sprašujem, ali bo to let, naslednje leto. Naslednje leto ima 12 mesecev, to je veliko časa. Bi lahko povedali nekoliko točneje, kdaj načrtujete predstaviti vaš predlog. To sprašujem zato, ker bi vas želel spomniti na to, da se sedaj lotevamo svežnja o osebnih podatkih in za parlament je ta dosje resnična prioriteta in tukaj resnično delujemo, angažiramo, angažirano tako na predlagani uredbi in direktivi. Mislim, da moramo tukaj uskladiti tudi enotni trg Evropske unije na področju telekomunikacij in tudi nastopil je čas, da se lotimo direktive o e-zasebnosti, ki ste omenili sami. Torej, izrazil bi željo, da bi bila komisija nekoliko bolj dinamična in odločna do držav članic, tudi kadar se pojavijo tako imenovano občutljiva vprašanja za države članice. In dovolite, da sklenem, gospa komisarka, z naslednjimi besedami. V Evropskem parlamentu boste vedno našli entuzijastičnega zaveznika pri vaših prizadevanjih, da bi bolje zaščitili osebne podatke evropskih državljanov. Vedno se lahko zanašate na naše polno sodelovanje in na našo polno podporo v tem eh, smislu. Hkrati pa naj povdarim tudi to, da bo tudi Evropski parlament vedno pripravljen se boriti in braniti svoja načela in prepričanja uprit varstva pravic eh, državljanov, še zlasti, ko gre za temeljne pravice. Hvala lepa. Hvala lepa vam. Naslednji govornik pa je gospod Šliter. Gospa komisarka, rekli ste, da, da imamo tukaj sorazmerno direktivo, proporcionalno direktivo. Ta beseda se vedno znova uh, ponavlja, kako se lahko uporablja ta beseda pri nadzorovanju državljanov. Seveda je vedno mogoče najti tukaj nekatere luknje, ampak ta direktiva je prava, mora tudi. Bush je imel na to temo določene uh, predloge. Predlagali so nekateri zamrznitev podatkov, torej namesto da imamo tukaj velik kup, v katerem iščemo iglo vse. No, je veliko bolje, da eh, sledimo in nadzorujemo samo posamezne eh, ljudi. To bi bilo tudi bolje upravičiti z vidika eh, davkoplačevalskega denarja. Torej, dobro bi bilo, da se ta direktiva čim prej razveljavi. Res ni nobenega dokaza, vsaj jaz nisem videl nobenega dokaza, da bi imela ta uh, direktiva kakršenkoli učinek. Hvala. Naslednja gospa Kolarska Bobinska. Hvala lepa, gospod predsednik. Preden zastavim vprašanje, bi vam želela povedati, da je polski parlament pred tednom dni sprejel zakon o telekomunikacijskih podatkih, ki ga je komisija od Polske kar nekaj časa pričakovala. Ta bo vseboval določene določbe, nove določbe o a, pragih, zmanjšal bo tudi obdobje hrambe podatkov in Zdaj je torej Poljska ena od tistih držav, ki ima podobne določbe. Torej zdaj pa delujemo na obse, obsegajočem zakonu, ki bo pokril celotno polje hrambe podatkov in tudi dostopanja do podatkov. Zato bi želeli vedeti, kakšni so načrti komisije in kdaj bo predložila svoje predloge. Le tako bomo torej imeli to pred očmi in upoštevali. Številne nevladne organizacije so to temo preučile in so tudi eh, izvajale pritisk na organe, kajti menijo, da trenutne določbe posegajo v zasebnost državljanov. Zato mislim, da jim je treba prisluhniti tudi na evropski ravni ne le, da prisluhnete nam, poslancem, temveč morate prisluhniti tudi nevladnim organizacijam, kajti kot sem rekla, te nevladne organizacije pravijo, da je tukaj vprašanje zasebnosti izjemnega pomena. Torej, moje vprašanje je, ali ima komisija kakršnekoli podatke, analizo, študije o tem, kakšen bi bil učinek skrajšanega obdobja hrambe za učinkovitost pregona, še zlasti, ko gre za preiskave resnih zločinskih dejanj. To so eni od argumentov, ki jih običajno uporabljate, ko branite direktivo o hrambi podatkov, ampak ali imate kakšne otepljive dokaze, da eh, je tukaj direktiva učinkovita? Še zlasti, ko govorimo o otroški pornografiji, ali smo z njo eh, kakorkoli bolje opremljene za odkrivanje kriminalcev, ki eh, zlorabljajo otroke? Hvala lepa, gospod Zepar, za, za minuto. Hvala. Skoraj vse je že bilo rečeno, zato bom resnično kratka. Zakaj potrebujemo splošno hrambo podatkov? Torej, živilo je treba prej ali slej nadomestiti, torej moramo, uh, preden se izteče hramba oziroma izteče uh, veljavnost, kaj treba nadomestiti. Splošna hramba podatkov naj bi bila koristna v boju proti turizmu, ampak ti podatki obstajajo, torej jih je treba uporabljati za najrazličnejše. Um, najrazličnejša kazniva dejanja, tudi manj težka. Zato potem je vse več želje po hrambi podatkov, o katerih prej ni bilo prvotno govora. S tem se torej količina podatkov veča. Vsekakor moramo bolje opredeliti, omejiti moramo namen uporabe in skrajšati obdobje hrambe teh podatkov. Alternative tej praksi ne smejo biti tabu. Le tako bomo zagotovili, da bodo varnost naših državljanov, da bodo pravice naših državljanov in tudi pravna država še naprej v spredju našega delovanja. In če je treba, je treba to direktivo tudi razveljaviti. Hvala. In zadnja govornica eh, v tem krogu je gospod Romero Lopez. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Malmstrom, gospa komisarka, govorite o reformah. Omenili ste, da bodo te reforme izvedene ob upoštevanju sorazmernosti. Nihče ne pravi, da revidirana direktiva ne bo takšna, da ne bi bila sorazmerna. Eh, to vrstne pristope smo imeli že pri um, varovanju podatkov o potnikih in o zagotavljanju pravic potnikom. Pri tej direktivi pa smo na področju, ko morda posegamo v temeljne pravice. Kako bomo jasno opredelili, kaj je resno kaznivo dejanje? Že zdaj imamo osem držav članic, ki se sploh ne sklicujejo na resno kaznivo dejanje. Kako boste opredelili, kaj to vključuje? Kakšne naj bi bila torej frekventnost hrambe podatkov? Vsa ta vprašanja pomenijo, da je zelo težko, če ne nemogoče, resnično se boriti proti kaznivim dejanjem, če tudi, gre, eh, če tudi zbirate podatkov, cilj vedno ne opravičuje sredstev, če s tem posegate v temeljne pravice. Mislim, da morate v tej direktivi še enkrat razmisliti. Hvala lepa. Zdaj pa začenjamo s postopkom Catch the Eye. Eh, prva govornica je gospa Basesku. Najlepša hvala, gospod predsednik. Prenos uh, direktive je bil izziv za številne države članice. Nekaj držav članic te direktive sploh še ni preneslo. Razlogi so povezani z uh, kontroverznostjo glede kršitve pravice do zasebnosti. Tudi v Romuniji je bil položaj podoben in osnutek zakona je bil prvotno razlošen za neustavnega. Šele letos je bila direktiva prenešena v notranji zakon. Zato mislim, da potrebujemo nov okvir, ki bo odpravil to, eh, te sporne vidike. Komisija bi morala upoštevati tudi ustave držav članic, ko to vrstne predpise in predloge pripravlja. Predlogi pa bodo morali spoštovati tudi pravico do zaščite zasebnosti. Čeprav je komisija izrazila namen, da bo komisijo eh, spremenila lani, tega še ni storila. Po mojem mnenju bi bilo treba nov predlog predložiti do konca tega leta, tako da držav, druge države članice tudi ne bi pristale pred Evropskim sodiščem. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospod Tikav. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa komisarka. Junija 2011 sem komisijo s pisnim vprašanjem vprašala, ali predvideva, da bi direktivo o hrambi podatkov revidirala da bi tako lahko zagotovili dosledne določbe o hrambi podatkov v vseh državah Evropske unije, ki bi bile skladne z ustavami držav članic in ki bi bile skladne tudi z listino o temeljnih pravicah Evropske unije. Na ta način ne bi kršili pravic do zasebnosti in prostega pretoka. 12. augusta 2011 sem dobila od vas odgovor, v katerem ste nas obvestili obvestili o posvetih, ki jih je komisija izvedla s civilno družbo, z organi pregona, z organi za varstvo podatkov, državami članicami, predstavniki industrije in tudi pravosodnimi organi. Rekli ste, da ste upoštevali različne vidike in stališča glede možnih rešitev, ter da boste te rešitve ocenili v ocenjevalnem poročilu ali je ta ocena očinka pripravljena, kakšna je njena osebina in kdaj bo javna. Kdaj bo to poročilo javno? Hvala. Naslednja je gospa Lichtenberger. Hvala lepa. Gospa komisarka, pravzaprav sem zelo razočarana, kajti znova nismo slišali od vas nobenih konkretnih informacij glede tega, kdaj bi ta predlog lahko pričakovali. Vaša predhodnica je na to temo rekla, da danes direktiva o hrambi podatki ne bi bila sprejeta več v taki obliki. Že to je po moje signal za alarm. Izkušnje, o katerih smo slišali, prav tako niso um, krasne. Imamo manj uspehov, kot je bilo najavljeno, in več posegov, kot je bilo pričakovano. Torej, tukaj nekaj ni v redu. Um, ta predlog je bil najavljen za letos, ampak znova vidimo, da uh, ta predpis nima dodane vrednosti, prav zaradi tega, ker so ga države članice različno izvedle, prenesle in zaradi tega, ker imamo različne pojme in opredelitve in s tem so odprta vrata za kršitve. Poseg v pravice državljanov se odloča pri tem vprašanju. Gospa komisarka, prosim vas, da te spremembe končno enkrat predložite. Hvala lepa. Naslednji. Ni govornik pa je gospod Engström. Tak je tolman. Če komisar. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Ta direktiva je posem zgrešena. Sami ste rekli, da ima tudi veliko pliv na zasebno sfero. Pravzaprav nima nobenih uh, pozitivnih učinkov, ni privedla do usklajenosti in ni nobenih dokazov, da prispeva k boju proti uh, kaznivim dejanjem. Rečeno je bilo, da bo pripravljena ocena, ta naj bi bila pripravljena že leta 2010, pa se to ni zgodilo. Le nekaj anegdot je bilo predstavljenih, ki kažejo, da stvar morda vendarle ni tako uspešna. Ampak vse to se je zgodilo, še preden je bila sprejeta direktiva o uh, varstvu podatkov. Torej, uh, dr švedski državljani te teme sploh ne morejo razumeti. Ne morejo razumeti, kako lahko komisija zdaj ob vsem tem švedsko postavlja pred Evropsko sodišče samo zato, ker švedska te direktive ni izvedla. Hvala lepa. Hvala, še zadnji gospod Pendergast. Eh. Hvala, predsedujoči kolegi. Ukrepi hrame podatkov vedno prinašajo občutljiva vprašanja, kajti tu gre za poseganje v temeljne pravice. Zasebnost je lahko spodkopana zaradi shranjevanja teh podatkov. Zlasti zato, ker imamo tudi različne sisteme zbiranja podatkov. V svetu po 11. septembru so bili tisti, ki sprejemajo zakonodajo pod velikimi pritiski, kajti tu se treba bojevati proti mednarodnemu terorizmu in organiziranemu kriminalu. Veliko je bilo napak, veliko je bilo zlorab v procesu potem, ampak v Evropski uniji poteka tudi razprava o tej temi. Ampak manje polarizacije pri nas v EU, zlasti primerjave z ZDA. Evropska unija ni zanimala svojih odgovornosti na tem področju. Prav tako ne smemo pozabiti na jasno in zdravo ocenevanje vseh posledic, ko gre za varnostne ukrepe. Potrebujemo ukrepe, ko gre za resne grožnje. To so resna vprašanja. Komisija mora tako hitro, kot se le da, upraviti pregled na podlagi dokazov. Hvala, komisarka. Hvala lepa. Sedaj pa sklepne pripombe. Gospa komisarka, prosim. Hvala, predsednik. Poslanci, res hvala za vaše zaveze na tem področju. To je res izjemno pomembna tema, ampak zavedati se moramo tudi to, da bo hramba podatkov obstala. Države članice to podpirajo in ne bodo podprli nobenega predloga za odpravo tega. Potem pa imamo 27 različic podatkov. Nimamo pa skupnih standardov glede zasebnosti in namenu. Opravili smo evalvacijo aprila 2011. Mogoče so to za vas anekdote, ampak imeli smo kar nekaj dokazov iz držav članic glede rabe. Potem smo od takrat prijeli še več dokazov. To imamo konkretne primere rabe hrambe podatkov, zato da lahko posežemo v kriminalne mreže, mreže trgovanja z drogami, da lahko najdemo žrtve, da lahko preganjamo tiste, ki se ukvarjajo z mrežo trgovine z otroki. To lahko delimo z vami v parlamentu. To smo že storili in lahko ponovno storimo. No, razumem kritike to. Strinjam se z večino ampak če sem iskrena, lahko rečem, da ne gre za masivni nadzor 500 milijonov državljanov. Te podatke hranimo za komercialne namene, podjetjih. To je lahko na voljo za policiste pod določenimi pogoji. Posamično, ne gre za masivni nadzor vseh državljanov. To mora biti jasno. Tu imamo tudi demokratični, pravosodni nadzor v državah članicah, ampak ja, seveda so težave s to direktivo. To je bilo jasno, vidno v evalvaciji prej lani, to sem omenila, to ste omenili tudi vi v govoru. Ni dovolj harmonizacije in jasnosti glede področja uporabe, glede tega, kdo ima dostop, glede opredelitev hudih kaznjivih dejanj, ko gre za obdobje hrambe in ko gre za varstvo podatkov. Skrajšali naj bi čas obdobja hrambe. Pri revidiranju bomo poštevali tudi oceno učinka, glede tega, kako to vpliva na zasebnost in na druge temeljne pravice. Varstvo podatkov je zelo pomembno vprašanje, vsi se strinjate s tem. V Evropski uniji potrebujemo usklajeno mnenje glede tega, zato moramo to storiti skupaj. Z drugimi stvarmi. Reševati moramo vrzeli, ki obstajajo v sedanji direktivi. Nekateri so to omenjali. Prav tako moramo zagotoviti to, da bo splošna uredba o varstvu podatkov veljavi. Številni tu ste obveščeni, to poznate. Vse pa mora biti usklajeno z našim delom. Sicer bomo imeli različne zakonodaje na različnih področjih. Vse moramo pračevati skupaj. Zato danes ne moramo meniti natančnih rokov, dokdaj moramo to storiti, ampak namen je ta, da imamo trdno varstvo podatkov in seveda bom tesno sodelovala s parlamentom še naprej. Hvala, predsednik. Hvala lepa. Point of order. Postopkovno vprašanje. Yes, thank you, Mr. President. I... Ja, hvala, predsednik. Vprašanje imam glede pravil. Če sestavimo vprašanje komisarki, bi radi slišali odgovor. Komisarka slej ni odgovorila na eno vprašanje. In sicer, če bi zamrznili podatke, tako kot je to v ZDA, ali ste to ocenili? Tu imamo le nekatere dokaze. Če imamo recimo mrežo trgovine z drugo, se to lahko za nekaj časa prekine, potem pa imamo lahko posamične primere zamrznitve podatkov. Oprostite, oprostite, to ni postopkovno vprašanje. Ali lahko odgovorite? Uh, ja, seveda, to bi morala omeniti. Ja, hitra zamrznitev. Številni ste to omenjali. To je nekaj drugega kot hramba podatkov. Tudi to preučujemo, seveda. To ni alternativa za države članice, ko gre za hrambo podatkov, ampak sedaj zvajamo študijo o tem, zato da bi to predstavili s celotnim okvirom novem predlogu. To pomeni, da je razprava zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu sedaj. Izjava komisije. Trgovinske pogajanja EU z Japonsko. Uh, first I would like to... Najprej.